Ich teile Ihnen mit, Sporočam vam, da so bile ustanovljene naslednje poslanske skupine. Skupina Evropske ljudske stranke krščanskih demokratov ELS. Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu SD. Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo ALDE. Skupina zelenih, Evropska svobodna zveza, zeleni ale. Evropski konzervativci in reformisti, EKR. Konfederalna skupina Združene evropske levice, Nordijske zelene levice, GUE NGL in skupina Evropa svobode in demokracije. V skladu z 30. členom, petim odstavkom poslovnika, bodo predsedniku poslane izjave o ustanovitvi teh političnih skupin.